teh aktov lahko preberete v zapisniku tega plenarnega zasedanja. Sedaj pa gremo na dnevni red. Na zredu predsedstva smo sprejeli dnevni red. Za današnji dnevni red ni nobenega predloga za spremembo. Imamo predstavljanje za torek. skupina ELS je prosila, da bi vključili ustno vprašanje za komisijo o diskriminatornem obravnavanju litvanskih voznikov tovornih vozil na ruski meji. Gospod Kaspari, nam lahko razložite, zakaj gre. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, že nekaj dni vemo za razmere, ki mm, veljajo na ruski meji, ker tam cariniki diskriminatorno, diskriminatorno ravnajo z litvanskimi vozniki. Od danes pa je ruska oblast sporočila, da gre za določene proizvode iz Litve, ne da bi pri tem eh, obvestili komisijo. To se mi zdi nedopustno, torej gre za diskriminatorne okrepe, zaradi tega, ker želijo pritisniti pred vrhom v Vilni, ko bomo razpravljali o sosedski politiki. Zato prosim, da podprete vključitev te točke na dnevni red. Najlepša hvala, gospod Kaspari. Gospod Svoboda bi rad spregovoril za in podpira ta predlog. Pa polnoma podpiram ta predlog. Zdi se mi škandalozno, kako Rusija ravna z litvanskimi eh, vozniki tovornih vozil tik pred vrhom v Vilni, ko bomo razpravljali o sosedskem partnerstvu gre za partnerski odnos do Moldavije in Belorusije. In vsi smo izvedeli za to, kako šikanirajo litvanske voznike. Zato moramo mi jasno temu nasprotovati v obliki ustnega vprašanja za komisijo. Najlepša hvala. Je kdo tukaj, ki bi rad nasprotoval temu predlogu? Ne. Torej, glasujemo o tem predlogu. Če ste za, bo to vključeno na dnevni red za torek, takoj po trgovinskem nosek tajemnik, kdo je za, proti, vzdržani, torej sprejeto. Gospod Cimer. Še glede torkovega dnevnega reda. Vprašali ste, kdo je za in če bomo to potrdili, bomo to vključili na dnevni red takoj po točki o Tajvanu. Zanima me, kdaj boste na konferenciji predsednikov še naprej prelagali vprašanje o a, eh, delovnem času pilotov in da to končno vključite na dnevni red, da bomo o tem lahko razpravljali in se na razpravo lahko odzvali. Gospa Cimer, imate prav. S tem bomo zopet preložili vaš predlog. Ne vem pa, kako bi drugače lahko vključili to točko. Mi je zelo žal. Torej, sedaj pa sreda gre za preraskupine ESL o priseljenski politiki in sredozemlju. Torej, Šlo naj bi za izjavi sveta in komisije o migracijskih tokovih na sredozemlji, še posebej pa naj bi se posvetili tragičnim dogodkom ob Lampeduzi. Nekoga iz skupine ELS prosim, da razloži. Gospod Jakolino, izvolite. Eh, hvala, gospod predsednik. Ravno kar ste sami govorili o tej dolgi vrsti umrlih, 200 trupel ob obalah Lampeduze, ampak žal se bo ta spisek še podaljšal. Ocenjuje se namreč, da je v tej tragediji umrlo 360 ljudi, le korak od obal otoka. Mi iz skupine ELS smo zaprosili za to razpravo in sicer na isti dan, ko bosta predsednik Barozo in eh, komisarka Malmstrova obiskala ta otok in na njem izrazila svojo solidarnost in svojo bližino s tem dogajanjem. S tem bosta pokazala, da je Evropska unija blizu vsem tem ozemljem, pa tudi vsem državljanom, ki tam živijo in vsem beguncem morda bomo naredili tudi kakšen korak nazaj pri tej razpravi, ki jo predvidevamo za približno ob 17. ob prisotnosti predstavnikov komisije in sveta. In zato želim spomniti, gospod predsednik, da bo imel jutri Evropski svet možnost, da se konstruktivno v prisotnosti komisije sooči s temi vprašanji in zato moramo tudi njim izraziti svojo solidarnost in sodelovanje, za katero smo si toliko krat že prizadevali. Najprej hvala, gospod Jakolino. Kdo bi se rad izrazil za ta predlog? Gospod predsednik, to točko podpiram. Zelo pomembno je, da imamo to razpravo z gospodom Barosom in gospod Valstrem. Celotna Evropa mora pomagati priseljencev, še posebej pa moramo pomagati tistim ribičem, ki jim grozi kazenski pregon, zaradi tega, ker so rešili nekaj ljudi. Ne moremo dopustiti, da tukaj pretakamo krokodilje solze, potem pa kaznujemo tiste ribiče, ki želijo rešiti človeška življenja. To moramo popraviti in spremeniti, zato moramo razpravljati o tem skupaj s predsednikom komisije in komisarko. Najlepša hvala. Er Je kdo proti temu predlogu? Gospa Harms, ste proti? Ste proti tej resoluciji? Izvolite. To smo vam tudi sporočili. Mi seveda podpiramo to, da spremenimo naslov te razprave, vendar pa je sedaj gospod Svoboda govoril o tem, da tukaj pretakamo krokodilje solze ali pa da resnično nekaj spremenimo, kar ste dejali tudi vi, gospod predsednik, v vodni izjavi. Zato prosim, da tej razpravi sledi tudi resolucija. Najlepša hvala, gospod Harms. Torej, predlog je, da imamo razpravo z resolucijo, je to v redu? Nihče ne nasprotuje tej razpravi. Aha, samo trenutek. Torej gre za izjavi sveta in komisije o migracijskih tokovih, še posebej pa se bomo posvetili sredozemlju in tragičnim dogodkom ob Lampeduzi. Torej, glasujemo o tem predlogu za resolucijo, gospod Jakolino. Tanto per confermare. Ja, želel bi le potrditi to, kar je tudi kolega Svoboda ravno kar povedal in sicer, da je nujno soočiti mnenja in to ne, da bi se lotevali vprašanj zakonodaje v posameznih državah članicah. Tukaj ne gre za vprašanje zakonodaje, ampak gre za vprašanje naših obveznosti in vprašanje solidarnosti. In taka resolucija bi lahko povzročila nove eh, spore in konflikte. Tega pa v taki situaciji gotovo ne potrebujemo. To lahko obravnavam kot to, da ste proti tej resoluciji. Gospa Harms je zaprosila za resolucijo, gospod Jagolin je bil proti, še gospe Cimer bom dal besedo. Predpostavljam, da ste za to resolucijo. Rada bi podprla predlog gospe Harms, torej, da tej razpravi sledi resolucija. Mislim, da je sedaj pravi trenutek za to, da nekaj resnično storimo, da ukrepamo zaradi tega, kar se je zgodilo v Italiji in tudi drugot v Evropski uniji. Treba je resnično odpraviti te nečloveške razmere in dogodke. Sedaj glasujemo o spremembi dnevnega reda za, to, za sredo. Gospod Svoboda. Rad bi samo predlagal, da resolucijo sprejmemo oktobra na drugem plenarnem zasedanju. Ni nujno, da takoj po razpravi sprejmemo resolucijo. Smo pa pripravljeni, da to preložimo na drugo plenarno zasedanje oktobra, torej čez dva tedna. Na to se bomo še vrnili. Torej, glasujemo o tem, da bomo vključili to točko na dnevni red. Kdo za? Proti? Držani? Sprejeto, soglasno. Torej, imamo predlog, da resolucijo spremo ta teden ali pa na naslednjem plenarnem zasedanju, ko bo sta tukaj gospa Malmström in gospod Barosa, gospa Harms. Torej, da se razumemo, če bomo na naslednjem prenazasedanju imeli to resolucijo, potem. Mislim, da je čisto v redu, da to sprememo na naslednje prenaz zasedanju. Torej imamo drugi predlog, da resolucijo sprememo na drugem prenaz zasedanju, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj gremo na četrtek. Zeleni so zaprosili izjavo komisije v zvezi z pridržanjem Greenpeaceovih aktivistov v Rusijo, torej da Rusija, da bi to vključili kot prvo točko na četrtkovem plenarnem zasedanju. Potem pa naj bi spregovorili še predstavniki bližnjih skupin do izza. Pri pripravi tega predloga sem že opazila, da bi imeli preveč tem napre na zasedanju, ki bi lahko iritirali eh, Rusijo, mislim pa, da moramo predvsem poudariti vlogo organizacijo Greenpeace, ki je zelo pomembna mednarodna vladna organizacija in da poudarimo, kako pomembno je njihovo delo. Obstaja zelo veliko nevarnosti na mednarodnih vodah. Torej, gre za ladje, ki omogočajo nenasilne akcije. Nedopustno pa je, kaj se je zgodilo v povzavi z piratstvom. Nizozemska vlada je tukaj zelo, aktiv, zelo aktivna, zato mislim, da moramo podpreti nevladno organizacijo, da imamo razpravo v četrtek in potem sprejmemo resolucijo na naslednjem prenas zasedanju na čez dva tedna. Torej, kdo je za? Bi rad to podprl ta predlog? Kdo je proti temu predlogu? Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Preden bi svojila proti temu predlogu, naj pojasnim, da mislim, da je to vprašanje zelo pomembno. Vendar pa bi vas opozorila na to, da imamo ustno vprašanje o vladavini prava in človekovih pravicah v Rusiji v četrtek. Torej, to pomeni, da imamo priložnost, da omenimo tudi to vprašanje in da pošljemo jasno sporočilo s tem v zvezi. Najlepša hvala. Dank, Najlepša hvala, gospa McGuinness. To je bil torej glas proti. Sedaj glasujemo o predlogu zelenih, da vključimo izjavo komisije kot prvo točko na dnevnem redu četrtek o pridržanju Greenpeaceovih aktivistov. Kdo je za, proti, zdržani? Mislim, da je bilo to zavrneno. Če želite preveriti, lahko to tudi storimo elektronsko. Izvolite. Um, alle Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Gospa McGuinness predstavite prosim svoj alternativni predlog. Želela bi, da vključimo to točko v razpravo oziroma ustno vprašanje o Rusiji. Tako da bi vas prosila, gospod predsednik, da to upoštevate, zato da bi bilo to del razprave v četrtek dopovdne. Ja, äh, razumem vaš namen gospa mcguinness vendar pa se bomo v sredo ukvarjali s popolnoma drugačnimi zadevami zato moram to zavniti še gospa harms potem bi se lahko že dogovorili glede na to da imamo preveč točk v zvezi z rusijo To preložimo na naslednje zasedanje čez 14 dni, zato da tisti, ki prepravljajo tožbo za mednarodno sodišče na nizozemskem in da pošljemo sporočilo tistim, ki imajo svoje državljane v Mirmansku. Torej, predlagal bom, da to vključu, vključimo na dnevni eh, red za naslednje zasedanje. Bom, o tem bomo potem odločili na konferenci predsednikov. Če se bomo tako odločili, vam bomo sporočili, kateri dan bo to na vrsti. Ima še kdo kakšno pripombo? Ne, s tem je dnevni red sprejet. Sedaj gremo na prvo točko na enem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor z razpravo komisiji. Evropski trg oglika leta 2012. Prvi ima besedo avtor ustnega